Zaradi tega, ker bo to približilo Ukrajince Evropske unije. Eh, članstvo Evropske unije je namreč strateški cilj, zato moramo poiskati prave ukrepe, da bi to dosegli. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Andrikjene. Naslednji je kolega Mirski. Hvala, da ste prišli prek še do tej. Manj en